I will start. Uh, no, bomo kar začeli s tem sestankom. Ker imam pred sabo kar precej pripravljenega materijala, to moram prebrati, medtem pa bo gost tudi prispel. Dobrodošli na sestanku. To je dvodelni sestanek, najprej do 10.30 smo tukaj in na dnevnem redu imamo predstavitev priporočila Komisije za sklep sveta o poblastiti za začetek pogajan na temo Konvencije sveta Evrope o preprečevanju terorizma v skladu s členom 218 PDEU. Gre za tuje borce, kot to imenujemo. Potem naslednji del sestanka Libe pa bo skupaj z odborom za razvoj Deve nadaljeval se bo ob 10.40 v sejni sobi ASP3G3. Kar se tiče zdaj prve točke, na dnevnem redu morate vedeti, da je Svet Evrope trenutno, da trenutno pripravlja dodatni protokol konvencijo o preventivi pred terorizmom da bi izvedel resolucijo 2178 iz 2014 o terorističnih tujih borcih, ki jih je Varnostni svet Združenih narodov sprejel lani septembra. Ta protokol, ki je bil izpogajan v zelo kratkem času, bo prejemanje terorističnega usposabljanja in organiziranje, financiranje in potovanje za namene terorizma kriminaliziral. Na podlagi člena 218 eh, PDEU in internih kompetenc EU, glede na obstoječ okvirni sklep o terorizmu, je Evropska komisija predstavila priporočilo za sklep sveta, zato da bi pooblastila začetek pogajanj. Glede na člen 218 mora parlament dati soglasje k zaključku tega protokola in zaradi možnih implikacij tega protokola na okvirno odkrijerni sklep o terorizmu je ključnega pomena, da je parlament tudi vključen v ta pogajanja. Zato imamo danes tukaj komisijo, ki bo predstavila priporočila za eh, sklepe sveta, za mandat in potem imamo z nami tudi gospoda Ivana Koedikova, koordinatorja za boj proti terorizmu sveta Evropa, ki bo predstavil kontekst in vsebino teh pogajanj. Najprej bo dobil besedo gospod Olivier Luik komisije. Prosim, beseda je vaša. Thank you, thank you, Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Hvala lepa, da vas lahko obvestim o najnovejših dogodkih glede tega vprašanja. Kot ste omenili, je celotno delo v svetu Evrope od lani januarja izviralo iz rezolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 24. septembra lani po sestanku Varnostnega sveta na ravni vodi držav. In mislim, da je bilo to 17. septembra, ko so Barack Obama in ostali se sestali v New Yorku. Varnostni svet Združenih narodov in resolucija nalaga obvezo vsem državam EU, da kriminalizirajo določeno obnašanje, ki je povezano s fenomenom tujih borcev. Kot veste, smo na evropski ravni o tem vprašanju že kar dolgo razmišljali in vprašanje, o katerem smo se pogovarjali tukaj in tudi v svetu, je bilo, ali bi naj ponovno odprli, razširili in morda lizbonizirali okvirni sklep iz leta 2002, ki je bil spremenjen leta 2008. Vendar pa zadeve se dogajajo tako, da je svet Evrope in ministerske zbore 21. januarja letos v kontekstu akutne grožnje tujih borcev po napadu v Parizu in druge se odločil, da bo nadaljeval s tem delom. Kar se tiče postopkovnih vprašanj, smo v nekoliko neobičajnih razmerah, kajti razprave so se že začele na strokovni ravni v Strasburu. Mi pa smo še vedno pripravljali mandat. torej poskušali smo nadoknaditi zamojeno. Kaj smo storili? Dejavno smo sodelovali pri pogajanjih v Strasburu in smo skušali s precejšnjo mero uspeha usklajevati stališče med državami članicami. In potem smo predstavili sklep sveta za pogajalske smernice. Smernice so precej kratke, klasične, kot ste dejali, gospod predsedujoča, to temelji na 218. členu pogodbe. Izhajamo iz tega, da če ne vsi, pa vsaj veliko delov tega, o čemer je govora v protokolu, so pristojnost EU. Imamo sedaj osnutek tega mandata in v bistvu, tako kot ste omenili, nudimo možnost za pogajanja v imenu Evropske unije. Gre za nadaljno kriminalizacijo, kar nekaj tipov obnašanja, če se to izvede z namenom, torej namerno, če ste rekrutirani, če gre za poskuse rekrutiranja, če gre za pasivno usposabljanje ali poskus usposabljanja v namene terorizma, potovanje ali poskus potovanja v teroristične namene in zbiranje ali nudanje sredstev v isti namen, pa tudi vsaka oblika pomoči pri terorističnih potovanjih. O tem se pravzaprav torej sebinsko pogajamo. Osnutek mandata, sam torej pravni del, je zelo kratek. Tri odstavke so. Tu je zapisano, da se bo komisija pogajala v imenu Evropske unije. Države članice bodo sodelovale v pogajanjih in koordinacija se bo odvijala v ad hoc odboru. Tukaj seveda v ustrezni skupini sveta pod predsedovanjem, modrim predsedovanjem Inge, pa tudi šlo bo za usklajevanje na terenu samem. In oboje smo imeli, naj se zahvalim predsedstvu za hiter odziv pri tem vprašanju. Hitro so se odvali, istočasno pa imamo tudi ad hoc usklajevanje v Strasburu pred sestanki, med sestanki in po sestanku. To je dobro delovalo, in mislim, da imamo predvsej dobro odločno stališče, kar se tiče EU v teh pogajanjih. In potem pogajalske direktive, smernice, govorijo o tem, da moramo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz sedmega poglavja listine Združenih narodov, da je ključno vprašanje glede tega, da kriminaliziramo obnašanje, ki sem ga že omenil. In to je v operativnem odstavku 6 resolucije Združenih narodov. Torej gre za šesti operativni odstavek. Če pa bo potrebno, bo to tudi drugi deli te resolucije upoštevani. kolikor bo pač to potrebno za reševanje vprašanj, ki so v šestem odstavku. Torej, imamo mandat, da kriminaliziramo in op, naredimo operativno ta del eh, resolucije Združenih narodov. Če pa bo potrebno, pa si lahko ogledamo to, tudi operativni, operativno odstavka 4 in 5. Smernice, ki jim sledimo in ki jih predlagamo v direktivi, so naslednje. Vse pogodbenice konvencije bi morale to kriminalizirati z domačimi nacionalnimi določbami, torej to je raven EU, seveda moramo spoštovati pravni red EU in eh, človekove pravice, pravna gotovost in jasnost in predvidljivost je ključnega pomena. In nobena država članica, nobena pogodbenica ne sme kriminalizirati ali nuditi novih kazenskih prekrškov, če so v svojem pravnem redu, nacionalnem pravnem redu, že imeli ustrezno urejeno to vprašanje. Torej, v bistvu imamo določen manevrski prostor, kar se tiče nadaljnega dela na nacionalni in evropski ravni, ko se lahko odločamo o tem, ali bodo novi prekrški kriminalizirani kot take ali ne, ali pa je to že zajeto na nacionalni ali evropski ravni. In potem še zadnja stvar, klauzula o ločitvi, to je v 26. odstavku prvotne konvencije, ki je bila sprejeta 2005 in je zastopila v 2007. Tu pravimo, da med evropejci mm, v EU ureja to vprašanje pravo EU. To je zelo na kratko torej trenutno stanje, kar se tiče mandata. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa. Gospod Lujk, preden dobi besedo gospod Koediko, pa se obračamo v smeri latijskega predsedstva. Bi radi kaj dodali? Prosim. Mm, da, seveda, dobro jutro vsem. Hvala lepa predsedujoča, da ste mi dali besedo in za povabilo. Morda bi vas rada obvestila o stanju pogajan o mandatu v svetu. Predsedstvo in vse države članice predvsej dobro razumejo, v kakšnih razmerah smo. To je izpostavil že Olivier. Svet Evrope je začel pripravljati protokol precej hitro in je napredoval zelo hitro. Mi z naše strani smo čakali, da bo komisija pripravila mandat. Takoj, ko smo ta mandat dobili, pa je predsedstvo to sprejelo kot zelo pomembno temo in smo potem tudi hitro ukrepali. Imeli smo dva sveta pravosodnih ministrov, kjer smo sodelovali pri dokončanju mandata, da bi bil spremljiv za vse. Na splošno smo govorili o mandatu, o smernicah in imeli smo nekatera vprašanja, ki so bila pomembna za države članice. Torej, da nadaljujemo razprave v svetu Evrope, tam so države članice že sodelovale in potem v pogajanjih in želeli smo potem sodelovati tudi kasneje. Prav tako smo razumeli, da smo v takih razmerah, da ne želimo podaljševati razprav v svetu Evrope. Sprejeli so, kot sem rekla, precej hiter pristop in gotovo bo potem moj kolega na desni predstavil trenutno stanje v svetu Evrope. Vendar pa torej začeli so s tem že maja In vse države članice so razumele, da bi morali ta mandat hitro dobiti in smo tudi hitro ukrepali. Predsedstvo torej počne nasplošno vse, kar je v naši moči, da bi dobili končni mandat. Upamo, da bomo sprejeli odločitev danes za naslednji sestanek v svetu Evrope. Po velikonočnih praznikih 7. aprila pa bomo imeli mandat za komisijo in za sodelovanje Evropske unije pri pogajanjih. To je torej stanje, trenutno stanje, kar se tiče predsedstva. Mislim, da ima predsedstvo in da imajo tudi države članice predvsej pozitiven pristop. V svetu bomo nadaljevali na razprave na podoben način, kot smo to počeli že prej. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Koedikov, ki je koordinator za boj proti terorizmu Sveta Evrope. Spregovoril bo o kontekstu in o sebini teh pogajanj. Prosim. Um, Hvala lepa, predsedujoča. Najprej se upravičujem, da sem nekoliko pozen. Mislim, da ta odbor, ko govori o terorizmu, ni ogrožen zaradi turističnega napada, ker bi jih prepoznali, ker bi turisti tavali naokrog in eh, iskali vhod v zgradbo. Zato mislim, da smo varni. Hvala lepa. Veliko čas mi je, da lahko spregovorim pred morom Libe. Libe, vsi govorimo samo o Libe, sploh ne vem, kakšno je polno ime odbora, ampak vsi vemo, zakaj gre. Hvaležen sem predsedstvo in komisiji za izredno politično podporo, ki, jo, ki sta jo nudila svetu Evrope pri pogajanju o dodatnem protokolu. Smo v izrednih okoliščinah, odzivamo se na resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov po sedmem poglavju listine. Kar se tiče terorizma, je to druga taka resolucija. Prva je bila sprejeta k malo po 11. septembru kot odziv torej na teroristični napad v New Yorku. To pa je sedaj druga taka resolucija. Preden se dotaknem protokola, bi z vašim dovoljenjem na kratko vam želel v dveh, treh stavkih povedati, kakšno je stališče Sveta Evrope glede boja proti terorizmu. Različne organizacije to drugače gledajo. Združeni narodi menijo, da je to grožnja svetovnemu miru in stabilnosti, za nas pa je to grožnja za demokratične strukture v naših državah članicah. Imamo izjavo iz leta 87, to je bil čas, ko so bile izjave kratke, to je deklaracija na eni strani in tam je zapisano, da je terorizem grožnja demokratičnemu redu v naših državah članicah. Potem 2005 eh, Varšavski vrh je sprejel stavek, ki je zelo dober. Terorizem je nespremljiv pod kakršnim koli okoliščinam in v kakršni koli kulturi. Torej, naš pristop boja proti terorizmu je, da je to grožnja demokraciji in da je to nespremljivo katerikoli kulturi. V zadnjih letih smo sprejeli kar nekaj konvencij, imamo starejšo konvencijo o boju proti terorizmu, zatiranju terorizma, ki skuša preprečevati teroristične napade kot politične ukrepe, bi imel, kar bi imelo potem posledice za izročitve. To je torej iz 70-ih let. Potem imamo prvotno konvencijo protokola glede preprečevanja terorizma. Takrat smo uvedli novosti v mednarodno pravo, države članice morajo kriminalizirati kar nekaj pripravljalnih ukrepov, kot so javne provokacije v smeri terorizma, usposabljanje za terorizem, mm, spodbujanje k terorizmu in tako dalje. Imamo tudi konvencijo o pranju denarja in imamo tudi kar nekaj pomembnih priporočil, mehko pravo to imenujemo, odbora ministrov. Eden elementov je spoštovanje človekovih pravic pri boju proti terorizmu. Potem še uporaba posebnih preiskovalnih tehnik, sledenje pod krinko za boj proti terorizmu in tako dalje. Torej, Svet Evrope je odločen zagovornik človekovih pravic vseh opletenih žrtev, teroristov. Spomnili se boste, da so kolegi parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ko je šlo za izjemne izvršitve cije, da je Svet Evrope bil eden redkih glasov, ki je branil človekove pravice. Spomnim se, da smo v našem odboru ministrov imeli veroposlanike, ki so imeli govore, to ni mogoče v naši državi, dokler torej George Bush ni dal, da bomo imeli tak program. Torej, mi bomo branili pravice tudi tistih, ki so že morda obsojeni teroristi ali so teroristi, čeprav se morda z njimi ne bi želeli pogovarjati ali se rokovati. To je torej druga zelo pomembna točka varstva človekovih pravic. Potem pa še tretji element, to je vzajemna pravna pomoč. Imamo več kot 20 mednarodnih konvencij in v EU se seveda stvari odvijajo eh, bolj enostavno. Mi nimamo evropskega zapornega naloga in takih stvari. Ampak, kar se tiče terorizma in tudi tujih borcev, je pomembno imeti take instrumente. In ne nazadnje, vse, kar svet Evrope počne za spodbojanje medkulturnega dialoga, vključujočih družb, boj proti sovražnemu govoru, vse v širšem pomenu tega preprečuje ugodne pogoje za razvoj terorizma. Kar se tiče protokola, sem seveda omenil politično potrebo potem, da imamo ta protokol. Še enkrat zelo sem hvaležen za izredno politično podporo, ki jo uživamo. Prav tako naj povem, da smo protokol izpogajali popolnoma pregledno. Zaenkrat posebna skupina, ki se pogaja o tem, je imela tri sestanke. Po prvem sestanku so se odločili, da bo vsak osnutek javen ali bo imel javno različico. Edina razlika med nejavno in javno je bilo, da je nejavna imela opombe o mnenju držav članic. To smo potem izbrisali in dali v javnost. Potem smo imeli kar nekaj nevladnih organizacij, Amnesty International, Open Society Justice Initiative, International Commission of Jurists, ki so imeli dostop do tega protokola. Postopek je, ko se lahko prijavijo in postanejo opazovalci dela v delovni skupini in v odboru. Niso izkoristili te priložnosti, vendar pa odbor je naredil še več protokol je bil javen tudi za njih in so postali potem, poslali potem pisne pripombe, ki smo jih v veliki meri upoštevali. Kar se tiče vsebine, pravno je to zelo občutljiva, delikatna zadeva. Kajti vsak zločin sestoji iz namena in dejanja samega in to dejanje je v evropski tradiciji ključno za zločin. Sam namen še ni zločin. Vendar pa, kar se tiče priprave terorističnih dejanj, je tudi namen zelo pomemben in odbor je moral biti kar se da blizu namenu. Ni pa vedno možno to storiti in v polni meri spoštovati človekove pravice. Naj dam primer. Eden od primerov je izpadel iz pogajanj poskus da se skušamo dogovoriti o kriminalizaciji poskusa novačenja za teroristične napade. Tega ni več, ker na treh sestankih nismo našli prave pravne rešite za spoštovanje človekovih pravic. Morda, če bi imeli čas za 10-20 sestankov, bi takšno rešitev našli, ampak v tem trenutku smo to izpustili. Kot je dejala kolegica in kot je dejal kolega, so nekatere države članice šle prek protokola. Naprej, drugi člen protokola govori o pridružiti organizacije ali skupini z namenom, da se izvede teroristično dajanje. Veliko pravnih sistemov je to zarota, Association de Marseteur. Nekatere države članice so šle preko tega. Francija je, na primer, uvedla pravno strukturo za boj proti terorizmu, ki lahko sodeluje v Franciji, vendar pa ne druge. V tem smislu protokol morda ne gre čisto do konca, do skrajnih možnosti, do tega, kamor so šle nekatere države članice, vendar pa ena glavnih dodanih vrednosti protokola bo, da bo harmonizira obstoječo zakonodajo, koliko se bo to dalo. Kar se tiče načela o izročitvi, je seveda potrebno upoštevati vprašanje dvojne nekaznovanosti in tudi to, da če je določen zločin nekaj, kar ni kaznivo dejanje v določeni državi članici, potem se ne sme kaznovati proti temu tudi ne v drugi državi članici. In to je pomembno za tuje borce. Torej, protokol kriminalizira potovanje v tujino, če ste dobili usposabljanje za terorizem, financiranje in organizacija ali uh, omogočanje potovanja v tujino za teroristične namene. In potem izmenjava podatkov, to je drugi element največje dodane vrednosti protokola, kajti države članice pogodbenice bodo morale vzpostaviti kontaktne stike, ki bodo delovale vse čas za izmenjavo uh, policijskih podatkov. V praksi bo to pomenilo tole. Če bo določena država članica, naprimer, recimo Bobu Bob, če bo Turčija ostavila nekogo, nekoga na meji, ker misli, da bo odpotoval v Sirijo, morajo imeti možnost poklicati nekoga, če je ta oseba državljan Evropske unije in dobiti v uri ali približno v eni uri dobiti informacijo o tej osebi. Medtem lahko seveda preverijo potni list, upravijo carinski postopek. Če teh informacij ne dobijo, mora oseba biti spoščena in lahko nadaljuje pot v Sirijo in se lahko pridruži tujim borcem. Te hitre informacije bodo torej zelo pomembne, praktično gledano. Ne bom šel v pravne podrobnosti glede opredelitev, lahko pa vam zagotovim, da je večina razprav v pogajanjih do sedaj se osredotočala točno na to, kako zagotoviti temele pravice in človekove pravice, hkrati pa kriminaliziramo dejanja, ki lahko vodijo do terorističnih dejanj, še prav posebno, kar se tiče tujih borcev. V protokolu je člen okvirne konvencije glede zaščite človekovih pravic bil prevzet iz te okvirne konvencije in dobesedno prenešen v ta protokol. Nevladne organizacije so želele, da imamo še več v tem protokolu, kar se človekovih pravic tiče, vendar pa odločili smo se, da če bomo razširjali seznam, da bomo naleteli na interpretacijo, zakaj nečesa ni, zakaj smo kaj izpustili, ko naštevamo. Če pa ohranimo ta stave kot iz okvirne konvencije, potem je vse ostalo tudi zajeto. To je bil pristop. Kar se tiče postopka, bo v svetu Evrope sedaj, ko je skupina končala z osnutkom na teh sestankih, to je izjemno, šel v odbor strokovnjakov za boj proti terorizmu, znam po kratici, to tudi imamo, svetu Evrope to je odbor Kodekster, torej to so strokovnjaki za boj proti terorizmu, to je usmerjevalni odbor, ki potem poroča našim odločevalcem, torej odboru ministrov. Torej, na tem odboru Kodekster bomo imeli to 7. aprila, kot sem dejal, potem bo to imela delovna skupina sveta ministrov za pravne zadeve, to so veleposlaniki z različnimi funkcijami, to se imenuje GRJ, torej gre za pravne zadeve. Potem pa bomo dobili mnenje podbora za pravne zadeve parlamentarne skupščine, poročevali se že imenovan, potem pa bo do odboru ministra to sprejeli. To bi naj sprejeli 29. aprila. 19. maja pa bomo imeli ministerski sestanek v Bruslju in upamo, da bo vsaj nekaj držav to lahko podpisalo in imeli bomo ceremonijo podpisovanja. Težava pa je v tem, da tri tedne med sestankom in ceremonijo za podpisemo, da ne bo dovolj za interne postopke v državah članicah. Kaj ti notranji minister preden podpiše, mora izvesti krok pogajanj, se posvetovati z drugimi ministrstvi, sodiščem in časih parlamentom. Torej, tak je časovni razpored. ponavljam, menimo, da je potrebno hitro ukrepati, sprejeti protokol. Seveda protokol ne bo revolucionaren, glede na to, kar je že bilo sprejeto, še prav posebno v nekaterih držav članicah Evropske unije, kot sem že omenil, so nekatere šle dlje. Vendar pa še enkrat, dodana vrednost je, da bo olajšal sodelovanje, uskladil bo nekoliko zakonodajo, prek Evropske unije, prek meja Evropske unije, to je še prav posebno pomembno, kaj ti sosednje države Sirije igrajo pomembno vlogo. In tudi zato, ker bomo imeli izmenjavo informacij, ki bo delovala v čas. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Koedikov. Kar predsedok se z nami imamo kolego, ki želijo posredovati zabeležila sem si imena Entfeld, Wimberg, Ravodalon, Lopez Aguilar, Sargentini, Gomes, Majel, gospa Fajon. Če nihče drug ne želi besede, bom zaključila seznam. A, še več jih je. Uh, no, to je to. Samo pozvala bi vas rad, da se držite dveh minut. Danes bom veliko dušna. Moramo pa res končati v pol enajstih, kaj ti naslednji sestanek se začne z našo odrežbo že ob 10.40. Torej, začnimo z razpravo gospa Intfeld, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skušala bom biti kratka. Reči moram, da sem nekoliko zaskrbljena zaradi vsega, kar sem slišala Izražene, eh, izraženi so bili določeni pomisleki, ki jih delim tudi sama. Najprej glede eh, postopka. Eh, izrazili ste določeno zaskrbljenost glede časovnice. Komisija je opisala mandat, ki je izjemno nejasen. Zdi se mi, kot da nas prosijo, da podpišemo na označenem mestu, Eh, podrobnosti pa bodo ustavljene šele kasneje. Vse to je razlog za zaskrbljenost. Vsi se strinjamo z ciljem. Vsi vemo, o čem govorimo, vsi vemo, eh, kateri je problem, s katerim se spopadamo. Kljub temu pa mislim, da smo na majavih tleh. Zasnovati moramo strategijo, ki se ne bo osredotočala zgolj na eno vrsto terorizma, eh, zgolj eh, na eh, določeno vejo. To je namreč uporaba dvojnih standardov. Gre za namerno kriminalizacijo in če si podrobno. Uh, of, uh, you know, being trained si eh, natančno eh, preberete eh, ta dokument, potem lahko vidite, da že samo potovanje lahko pomeni kaznivo dejanje. Recimo, če potuješ v Nemčijo z namenom, da boš tam eh, izvedel napad, ali bo tudi to potem kaznivo dejanje ali samo um, v eh, primeru, da bo šlo uh, za določeno vrsto uh, kriminala za tuje borce. In poleg tega je potrebno tudi natančno določiti razliko med tujimi borci in pa evropskimi državljani, ki postajajo tuji borci torej zelo sem zaskrbljena glede kriminalizacije namena. Kaj ti? Če nekdo potuje v Pakistan in je odločen, eh, da postane kriminalec, eh, pa potem pride tja in se odloči, ne, pravzaprav tega ne želim in se vrne eh, domov, potem eh, že ima eh, to oznako in mislim, da tukaj eh, zamujamo priložnost. Zato me zanima, kakšna je natančna časovnica, kakšen bo postopek in potem se bodo morda razblinili moji pomisleki glede kriminalizacije namena. Povedati moram, da nažalost nimamo tolmačenja iz estonščine ali v estonščino. stavim back. Hvala lepa. 24. septembra 2014 je Varnostni svet sprejel resolucijo na temo tujih borcev. In svet Evrope je uporabljal uh, ta dokument uh, v mednarodnem sodelovanju. Člen 82 odpira vrata novim pogajanjem na temo mednarodnega terorizma in mislim, da je to korak v pravi smeri. Komisija pa ni natančno določala, določila, kaj pravzaprav eh, terorizem pomeni. Ali gre tukaj za določena dejanja, ali sem spada tudi eh, potovanje v tujino. Eh, govora je tudi o eh, šolanju eh, teroristov, eh, rekrutiranju, ampak eh, vse skupaj ni natančno določeno ni natančno definirano in to bo seveda imelo tudi določene posledice. Potem pa so tukaj teroristi, ki se vračajo in ki se potem ponovno vključujejo v eh, družbo. Eh, za te eh, bodo seveda določene posledice. Recimo Charlie Hebdo je primer za uh, izvoz uh, terorizma. Ampak kljub temu je treba natančno določiti, kaj pravzaprav pomeni uh, potovanje na določeno območje, kjer uh, potekajo vojaški spopadi kako uh, bomo lahko uh, natančno določili, ali oseba res tja pontuje z eh, namenom uh, terorizma. Mislim, uh, da je to zelo težko uh, določiti in potrebno je ločevati med uh, varnostjo in pa temeljnimi pravicami. Naslednja govornica. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa za vašo predstavitev. Mislim, da potrebujemo skupen evropski, evropski pristop na področju eh, boja proti terorizmu, pa tudi v okviru sveta Evrope. Seveda se moramo boriti proti evropskim teroristom in to bomo lažje počeli, če bomo imeli okrepljeno pravosodno sodelovanje med državami članicami eh, z eh, skupno pravno podlago. Od komisije zahtevamo jasno definicijo tujih eh, borcev, eh, ki prihajajo z Evropske unije. Govorimo torej o evropskih eh, borcih. Dodatn protokol bi lahko pomenil zelo dobro podlago, ki bi okrepila resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. Lahko prosim govorite počasneje je parlais de la résolution 2178 du Conseil. Govorila eh, sem o resoluciji 2178 eh, Varnostnega sveta Združenih narodov. Eh, ta resolucija je namenjena lažjemu določalju novih terorističnih dejanj. Namenjena je tudi določanju financiranja terorističnih organizacij ko bo enkrat eh, ta resolucija vključena v evropski okvir, bomo imeli eh, edinstven eh, pravosodni okvir za sodelovanje in tako se bo pravosodje lažje soočilo z tem fenomenom evropskih borcev. Najlepša hvala in se upravičujem, če sem bila prehitra. Gospod Lobesagila. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Boj proti terorizmu je najbolj zanimiva tema v politični razpravi. S tem smo se že večkrat ukvarjali v preteklih mesecih. Vendar pa ne eh, govorimo o terorizmu na politični eh, ravni oziroma o terorizmu z političnega vidika, ampak z pravnega vidika in to eh, je najbolj zapletena tema, eh, na katero sem naletel eh, v zadnjem času. In imam ustrezno izobrazbo na tem področju, ampak na področju kazenskega prava, ampak priznati moram, da je to najbolj zapletena zakonodaja, na katero sem naletel. Imamo rezolucijo Združenih narodov, Potem imamo konvencijo, ki jo je sprejel uh, svet Evrope, ne Evropska unija. Uh, Potem je tukaj mandat za eh, pogajanja, za protokol, za okvirno odločitev, za spremembo obstoječe okvirne zakonodaje za boj proti terorizmu. Z namenom, da bi vključili kriminalizacijo urjenja, potovanja ali izkaza pripravljenosti za potovanje na območja, kjer poteka uh, urjenje uh, teroristov. Torej, moje vprašanje je sledeče. Kako bomo zagotovili, da eh, ta uh, protokol zagotavlja parametre pravne gotovosti? predvsem, ko govorimo o spremembi kazenskih zakonikov držav članic, potrebujemo skupen ukvir za kriminalizacijo tovrstnih dejavnosti. Poseben eh, svet eh, pravosodnih ministrov je potekal takoj po masakru v Parizu. In države članice so tam sprejele odločitev, da sprejmejo zakonodajne pobude v vseh eh, parlamentih, v vseh državah članicah z namenom kriminalizacije eh, tovrstnih dejavnosti. Kakšna naj bi bila torej dodana vrednost tega protokola k eh, okvirni odločitvi? kako bomo s tem vključili vse eh, teroristične dejavnosti z kazenskega vidika, z vidika kazenske zakonodaje. Najlepša hvala. Gospa Srčentini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kar zadeva sprejemanje odločitev, sem nekoliko zmedena. Ko sem prisluhnila gospodu Koedjekigovu, sem razumela, da bo svet Evrope konec aprila sprejel protokol, ki ga bodo podpisali 23. maja. Gre za podpis eh, strani držav članic, tudi eh, ministrov. Eh, najbrž bo tukaj šlo tudi za države članice Evropske unije, ampak Evropski parlament mora še zmeraj odigrati svojo vlogo, kajti uh, dati moramo svoje soglasje k zaključkom. Ampak to bo zelo težko storiti, če bodo številne države članice že podprle spremembo konvencije. Tega ne razumem. Poleg tega ne razumem eh, tudi sledečega. Menila sem, da je Evropska komisija odgovorna za pogajanja eh, v imenu Evropske unije z svetom Evrope. Na ta način eh, bi si lahko ogledali mandat eh, komisije za ta pogajanja, ampak nekako so eh, ministri za pravosodne zadeve in ministri za notranje zadeve to pristojnost Evropski komisiji oduzeli. Torej, zelo sem zmedena glede vloge komisije in zelo sem zmedena tudi glede svoje vloge. Moja naloga naj bi bila, da preverim verodostojnost Eh, tega eh, dokumenta in da podprem ali pa zavrnem ratifikacijo. Res eh, bi rada pojasnila strani Evropske komisije in pa strani latvijskega predsedstva, kajti mislim, da se tega res nismo prav lotili. Sprejemamo nov protokol. In sicer na temo, ki je izjemno pomembna in posledica tega, bi lahko bila, da uh, ne bomo spoštovali uh, temeljnih človekovih pravic. In to me vrača k spomin, uh, k vprašanju Sufi Intveld. Namreč zanima me, kako bomo potrdili namen posameznika, uh, da uh, se uh, odpravi na urjenje uh, v tujino ali pa da izvede uh, terorističen napad. Na nizozemskem se recimo spomnim primera, ko eh, so bile osebe oblečene v vojaške eh, obleke, eh, seboj pa niso imele orožja. In nizozemski sodnik je že dejal, da teh oseb ne moremo obdožiti priprave kaznivega dejanja. In še zadnja točka, izmenjava informacij. Potrebno je poskrbeti za hitro izmenjavo eh, informacij, zato da bi lahko priprli morebitne teroriste. Ampak eh, kako bomo zagotovili, da ne bomo delili informacij eh, Evropske unije z. Eh, določenim režimom, ki ima povsem drugačna eh, načela glede človekovih pravic. Kako bomo zagotovili, da ne bodo te države prosile za eh, podatke, eh, ki jih pravzaprav mi ne smemo posredovati? Gospa Gomeš. Direktor Frontexa je včeraj povedal, da države članice pravzaprav niso storile ničesar, da bi preprečile trgovanje eh, z eh, ljudmi in vemo, da je ta trgovina sedaj tesno povezana z terorizmom. Gre za eh, hudo kaznivo dejanje v evropskem pravu, v državnem pravu, pa tudi v mednarodnem pravu. Sedaj pa se nam predlaga, da kriminaliziramo eh, določene pojave, eh, ki sicer so kaznive narave, kajti jasno je, da je terorizem eh, kaznivo dejanje. No, hkrati pa naj bi to omogočilo tudi eh, hitrejšo izročitev. Ampak eh, tukaj se pojavlja pomislek, ki ga je izrazila kolegica Sargentini. Drugi bi lahko izkoristili to določilo na zelo perverzen način. Recimo, kot v okviru mednarodnega. Kot recimo v primeru eh, mednarodnega naloga za eh, pripor. Žal imamo tolmači tehnične težave, kar uh, zelo otežuje naše delo. Zanima me tudi, dokolikšne mere bo to vplivalo na izmenjavo informacij med našimi obveščevalnimi službami. Znotraj Evropske unije, pa tudi z tretjimi državami. Na tem področju še ni bilo opravljenega dovolj dela in to je najbrž najpomembnejši element. Torej, prosim, razložite, dokolikšne mere bo to okrepilo to izmenjavo informacij. In sicer v skladu z našimi zavezami, kar zadeva človekove pravice. Kar se dogaja v tem trenutku je, da nimamo zaupanja, recimo, kar se je zgodilo v primeru CIE. Še zmeraj države članice niso podale informacij. Na portugalskem eh, ni eh, dovoljeno prisluškovanje, pa obveščevalna služba to vseeno počne. Gre torej za nezakonito dejavnost. Torej, preveč je nasproti in mislim, da to ne bo zares ukrepilo našega boja proti terorizmu. Hvala lepa, gospa Gomeš, gospa Majer.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 potovanje, v katerih se običajno, da je mišljena država, v katerem se običajno ne zadržujemo ali nimamo državljanstva. Ampak če ima nekdo dve državljanstvi in gre potem v to državo, katere državljanstvo že ima, ali to tudi sodi v, to, um, v ta člen. Hvala, gospod Holmajer hvala za spremembo. Ne želim samo kritizirati kot koordinatorka ILS-a, e ampak me veseli, da se ukvarjate s tako pomembnimi vprašanji. Malce kritična se mi zdi kritika kolegice Sargentini, pa tudi kolegice Sofi Intfeld. V Evropskem parlamentu ne moremo na eni strani kritizirati držav članic za to, da dovolijo um, odpotovati ljudem, ki na to izvedejo najhujša kazniva dejanja, potem pa uh, naknadno razmišljamo, kako bi lahko identificirali uh, takega potencijalnega kriminalca, da bi se mu potem uh, preprečilo takšno potovanje. Ne moramo potem vnaprej kritizirati teh uh, prizadevanj. Zanima me, ali bodo skušale države članice določiti določiti neke skupne standarde za to, kdo eh, je oseba, ki ogroža, da bi se je opredelilo, identificiralo, bomo imeli neke skupne standarde, da bomo lahko po istih metodah eh, ukrepali za ugotavljanje takšnih oseb in jim preprečili najhujša kazniva dejanja. In drugič, vprašanje v zvezi z mreženjem terorističnih eh, organizacij, predvsem trenutno ISIS in eh, drugih organiziranih oblik kriminala. Govorili smo tudi o trgovanju z ljudmi. Mreže so zelo tesne in naši NATO partnerji v Turčiji tukaj zelo pomagajo. Kakšne ukrepe imate na svetu tudi predvidene za to, da bi preprečevali to mreženje oziroma da, kako obravnavati to mreženje najhujših oblik kriminala in kakšni ukrepi so tu predvideni. Hvala, gospa Fajon. Hvala, ne bom ponavljala vseh eh, vprašanj in komentarjev kolegov. Bi se pa lotila še drugega vprašanja in sicer vprašanja vračanja državljanov mislim, da nimamo neke jasne strategije, kako ravnati z tistimi, ki se vrnejo v naše države, kajti imamo ukrepe, kot je zaseg potnega lista ali pa tudi odvzem evropskega državljanstva, vendar pa mislim, da to ne bo rešilo eh, problema. Zanima me, če je kakšna eh, razprava o tem, kako obravnavati ljudi, ki se vračajo. Poleg tega pa bi se morali tudi posvetiti propagandi na, splet, na spletu, kako lahko to prekinemo, propagando na socialnih medijih. Mm, prosila bi, če lahko kaj poveste tudi o tem v zvezi z pogajanji. Hvala. Hvala, gospod Fos. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem za aktivno vlogo sveta, predvsem tudi vprašanje kako sploh lahko delujemo preventivno. V samem besedilu nisem ničesar najdel. Mislim, da preventivni ukrepi sploh niso vključeni tukaj za preprečevanje radikalizacije in tujih borcev. Ne vem, ali um, ste kaj razmišljali o tem tudi. Prepoved širjenja propagande v spletu in socialnih medijih, tudi o izmenjavi podatkov, kaj dosti nismo slišali. Sveda obstaja splošen na izmenjavo informacij, ampak eh, če se želimo boriti proti tujim eh, borcem, ki so zelo mobilni eh, in z veliko iznedljivosti potujejo naokrog, moram tukaj obravnavati tudi svet podatkov in v ta namen potrebujemo podatke o potovanjih, bančne podatke in komunikacijske podatke ali je tudi v zvezi s tem bilo kaj predvideno, da bi lahko ustrezno se odkrili tuji borci ali se tudi odkrili tisti, ki se more biti radikalizirajo in kasneje postanejo tuji borci. Hvala. Sedaj smo zaključili krog govorcev. Besedo vračam našim referentom in bomo kar ohranili vrstni red eh, kot na začetku. Torej, najprej gospod Lujk. Yes, um, thank you, thank you. I will try to regroup. Hvala lepa, skušal bom se razvrstiti vprašanja in se zahvaljujem za vaše vprašanja. Kar se tiče namena, to je zelo pomemben element in zelo previdni smo bili pri tem. Kot ste nekateri omenili, Evropsko kazensko pravo in države članice, nacionalni pravni sistemi ne zasledujejo namena, ampak samo dejanja. Vendar pa na področju terorizma tudi naša, naš lastni okvirni sklep razlikuje med legitimnimi uh, uporabniki določenih eh, orodij med tistimi, ki niso legitimni. Torej, imate eh, opredeljena dejanja, kot je propaganda, eh, priprave in tako naprej, z namenom, bodi si, da se nekdo ubije, da se vpliva na javne politike in tako naprej. Na področju terorizma je zelo pomembno, da imamo tukaj objektivni element, torej neko dejanje ali ravnanje ali vedenje, kot tudi namen. Zakaj? Kaj ti ne želimo imeti legitimnega uporabnika eh, streljnega orožja ali eksploziva? Eh, in legitimnih potnikov, Tu je bilo eh, izpostavljeno tudi potovanje državljanov Evropske unije, seveda, oziroma s tistimi dvojnimi državljanstvom. Seveda, če grem na obisk materi, je to čisto legitimno potovanje. Tu ni namena. Iz vidika kazenskega prava je pomembno, da pri opredelitvi terorizma, in to tudi že imamo v okvirnem sklepu, vključimo ta dva uh, elementa, kajti ravnanje mora biti ni dovolj. Uh, potem bi dejansko lahko pretirali s kriminalizacijo in bi preganjali ljudi, ki legitimno ravnajo v skladu s določenimi tehnikami, znanjem in tako naprej, ki so legitimni uporabniki določenih orodij in tehnik. In strinjam se, da je težko najti mejo, ki jo je treba tukaj določiti vprašanje bo torej povezano z kontekstom naših kriminalnih eh, postopkov, kazenskih postopkov in tu bo šlo predvsem za dokaze. In tu bodo pomembne vse tehnike pregona in seveda tudi temeljne pravice. Glede tega tu ni sprememb drugič. kar se tiče tega zelo težkega uh, eh, honš milanez. No, prvič, ko igra neka himna med tem, ko komisija govori. Torej moram reči in tukaj ne želim ukriviti gospoda Kožikova, ampak to je zelo zapletena situacija, ki nismo ustvarili, ampak se moramo soočiti z njo in to pliva tudi na časovnice. Imamo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, potem imamo tu svet Evrope, eh, ki bo je 21. januarja začelo z novim delom, medtem ko smo mi tudi že razpravljali in si veste, da smo na svetu PNZ zelo um, natančno razpravljali, kako se lotiti še naprej te teme tujih borcev v kontekstu Evropske unije. Ampak obe dve te skladni, obe dve uh, ta, te stvari se prekrivata tudi zaradi povode sveta um, Evrope. smo v težki situaciji, ker imamo zelo omejeno časovno obdobje in moramo sestaviti nek eh, koherenten okvir na evropski ravni. Kako bo to vplivalo na domačo zakonodajo, na evropsko zakonodajo, bomo šele videli. Zato želimo v, v našem mandatu imeti to po, posebno klauzulo, ki nam daje možnost, da to počnemo skupaj v uporabo evropskega prava. Tako je bilo že v 26. členu te nadrejene konvencije kjer smo to uredili v protokolu, da imamo določen način urejanja zadev med seboj, imamo določen, naprimer lahko to rešimo z prilogo ali spremembo okvirnega sklepa ali pa rešujemo na nacionalni ravni. O, o tem bomo razpravljali kasneje. Kar pa se tiče časovnice in podpisa in sklepa, pa mi je kar všeč, kar ste povedali, kajti naše življenje je pravi pekel pri pripravi tega skupaj z predsedstvom. Iz pravnega vidika je to precej zahtevna naloga. Kajti določeni vidiki, ki smo jih obravnavali v zvezi z kriminalizacijo določenega ravnanja, je Evropska unija to že um, le, uh, uzakonodajila um, v letih 2008, ampak prvič bi sedaj te pristojnosti v tem kontekstu prenesli tudi na zven, se pravi v tem kontekstu na svet Evrope. Verjamemo, da je to tudi pod novo uh, Lizbonsko pogodbo v pristojnosti, v izključni pristojnosti Evropske unije. Nekatere države članice se s tem ne strinjajo. Nekateri deli protokola predvidevajo deljeno pristojnost, predvsem glede teh 27 kontaktnih točk. Zato smo rekli, dajmo to trenutno na stran in se uh, in skupaj uh, se pogajamo v uh, Štrasburgu, skupaj z komisijo in državami članicami in v praksi je to um, zelo dobro potekalo med temi tremi uh, krogi pogajanj, ki jih je omenil gospod Kedjikov. Odločili pa smo se, da bomo potem imeli dosti bolj utemeljeno razpravo z potrebnim časom kjer bomo lahko določili, kaj je izključna pristojnost Evropske unije in kaj je tudi pristojnost um, držav članic. Ta razprava bo potekala na podlagi oziroma v okviru razprav o okvirnega sklepa in podpisa protokola. S tem si bomo kupili malce časa za utemeljeno razpravo, ki ne bo tako zelo uh, podivjana, vključno z pregledom parlamenta glede širjenja informacij oziroma izmenjave informacij bom tudi prepustil gospodu Kojedikovu, da kaj več povem o tem. Člani eh, Sveta Evrope bodo spostavili eh, informacijsko točko, ki bo razpoložljiva eh, vse čas, torej 24 ur na dan, zato da se bo lahko obveščalo o sumljivem vedenju povezanim z tujimi borci. Izredno pa smo povedali, in to je naše pogajalsko stališče, da to ne vključuje novih zavez v zvezi z izmenjavo informacij. Gre samo za vzpostavitev kontaktnih točk. Evropska unija ne sprejema novih zavez v zvezi z informacijo podatkov in informacij. Kar se bo zgodilo v praksi v Evropi, pravzaprav ne bo nič, kajti države članice že imajo takšne kontaktne točke. V zvezi z vračanjem državljanom in mrežah, nekdo je omenil mreže, to obravnava šesti člen protokola, ki se nanaša na mreže in uh, podporno delo za nekoga, ki deluje kot posrednik v tem uh, poslu in to obravnava šesti člon, člen. Kar pa se tiče z vprašanjem, kaj naredimo za tistim, ki se vrnejo in ali je kakšna alternativa tudi zaporom. Da, je ne v tem protokolu, ampak kot veste, je komisija tudi v luči mreže um, za uh, osveščanje o radikalizaciji se tudi spraševala, ali je dobro vračati oziroma pošiljati vse te, ki se vračajo v uh, zapore. Nekateri so uh, kriminalci, drugi pa imajo posttraumatske sindrome in morda je najhujše, če jih pošljemo v zapore. zato razmišljamo o tem, katere so alternative, kakšne druge programe lahko ponudimo. To ni v protokolu, to je širše vprašanje. Kar pa se tiče spleta, to je zelo zapleteno vprašanje. Kot veste, ne. Verjamemo, da bi bil tu regulativni pristop na ravni Evropske unije primeren ampak opredelitev nezakonitih vsebin, odstranitev nezakonitih vsebin in tudi proizvajanje eh, nezakonitih vsebin, to je nujno. To se lahko naredi na različne načine. To smo obravnavali eh, v okviru tudi platforme ponudnikov, ki so se srečali s komisarko Malstrojmovo. In skupaj z sektorjem smo razmišljali, kako lahko se uporabijo ti sistemi za preprečevanje. Tudi Europol ima svojo enot, enoto, ki se ukvarja z nezakonitimi osebinami eh, in ki potem uh, operaterje obvestijo o teh osebinah, ki jih potem ob, odstranijo. Hvala. Kratko tehnično vprašanje. Li to pomeni, da eh, bo okvirni sklep iz leta 2008, eh, da bo potrebna eh, revizija tega sklepa? Da, to je ena od možnosti. Bodi si, da to naredimo na ta način v obliki poslizbonske direktive ali pa da prepustimo državam članicam. Hvala. Gospod Mernas. Hvala. Komisija je pravzaprav odgovorila na vsa vprašanja in strani predsedstva bi mora biti še dodala, da protokol konvenciji države članice dobro sprejemajo, je dobra podlaga za minimalno harmonizacijo in moramo razumeti, da je svet Evrope drugačna institucija kot Evropska unija. Tam je 56 držav članic in ni nujno, da se podpišejo konvencije, ki jih svet predlaga. Če članice želijo se pridružiti neki konvenciji, to lahko storijo in dodana vrednost tega protokola je, da vnašamo ne le države članice Evropske unije, ampak tudi druge države. S tem bi zagotovili ne le izročitev, ampak tudi sodelovanje med tistimi državami, ki so uh, podpisnice krovnega sporazuma oziroma spravne konvencije. Če država članice, države ne podpišejo um, te konvencije in ne spremenijo nacionalne zakonodaje, pač tukaj ne sodelujejo. Države članice Evropske unije uh, aktivno sodelujejo v razpravi na svetu in kot je povedal Olivier, smo morali zagotoviti tudi pravno podlago v Svet Evropo v skladu z Lizbonsko pogodbo. Kajti začeli smo se spraševati, ali je tu tudi vprašanje uh, pristojnosti Evropske unije vključeno v tem protokolu v okviru sklepa iz leta 2008 vprašanje potovanja ni vključeno, kajti takrat to še ni bilo tako aktualno. In sedaj v tej omejenem času smo skušali ogotoviti, kaj je neposredno povezano z, okvirno, z okvirnim sklepom, kaj pa je pristojnosti držav članic in zato smo se odločili, da sprejmemo mandat, ki je bolj splošen, zato da ne preprečimo svet Evrope, da nadaljuje z delom pri tem protokolu, kajti gre za pomemben instrument in delo sveta Evrope je bilo vedno pomembno. In vedno se je tu izkazala dodana vrednost. Kar pa se tiče nove direktive, pa mora komisija oceniti in odločiti, ali je potrebna. Države članice so že večkrat na svetih o tem razpravljale, vendar pa ni bilo nekega soglasja o tem, ali potrebujemo nov instrument eh, kot tak. Torej, pri tem protokolu bodo države članice, če bodo želele, lahko podpisale ta protokol. Nisem vedela, da bo na voljo za podpis eh, tako hitro, kot je bilo danes povedano. Vsi pa se zavedamo postopkov, ki so potrebni in vloga parlamenta v tem postopku za podpisa je tudi znana. Sedaj govorimo o mandatu za pogajanja, nismo pa še govorili o mandatu za podpis. Ta bo malce drugačen in eh, to bo tudi zelo težka razprava, tako na svetu, kot tudi na komisiji in na parlamentu. Toliko za zdaj strani predsedstva. Vidim, da ste obe prosili za besedo, ampak vedeti moram, da se bomo k temu vprašanju še vrnili. Ne gre za postopkovno vprašanje. Tu ne gre za osebino, tu gre za postopek. Mi smo pa prosili za pojasnitev v zvezi z odločanjem. Ampak dokler ne bo razčiščena med svetom in komisijo, kdo ima izključno pristojnost na čem, ni možno, držav, da države članice podpišajo, kajti ne moreš podpisati, dokler to ni jasno in dokler mi nismo opravili, kar smo opravili. In rada bi slišala to, da beh, kajti oba dva se sprehajata okoli vroče juhe. In mm, imam občutek, da ne moremo praviti dela, ki ga želim, ki ga moram hvala. Jaz pa bi rada od sekretarjata prejela obvestilo, ki bo natančno izpostavilo, kakšen je postopek, kakšni so roki, kakšen je, kakšna natančna porazdelitev pristojnosti, kajti to je najbolj zmeden postopek, ki sem ga videla kot eh, poslanka in govorimo o kazenskem pravu, govorimo o kriminalizaciji eh, tudi samega potovanja. Gre za zelo resno vprašanje in prosim za pojasnilo, ki sem ga zahtevala. Prečakujem uh, eh, obvestilo strani sekretarjata, da pojasni, kakšen natančno je postopek. Se želite odzvati? Uh, ne strinjam se z vami, ne sprehajam se okoli vroče juhe, zelo sem bil jasen, rekel sem, da nujno potrebujemo ta mandat, kajti če ga ne dobimo, Evropska unija ne bo predstavljena, zastopana v teh eh, pogajanjih. To je trenuten taktični cilj in brez mandata, torej z mandatom bomo lahko združeni in dobro sodelujemo z eh, predsedstvom, da tukaj jasno zauzemamo naše stališče. Zaradi časovnice, pa še enkrat, to ni situacija, ki bi jo mi ustvarili, pač se je tako zgodilo. Svet Evrope je povzel to pobudo in morali smo se vključiti, ne moremo biti tihi ali neobstoječi. Je zmedeno, je omejeno, priznam in opravičujem se za to. Uh, je pa situacija, ki jo skušamo rešiti, ki pa je komisija ali predsedstvo nista ustvarila. In dejansko je zapisano v mandatu, da pustimo ob strani to, da, strin, da, da so um, vprašanja v zvezi z pristojnostmi o skupni ali nacionalni pristojnosti, kako to rešiti zdaj, ko ura uh, teče. To ne moremo rešiti zdaj, zdaj ni pravi čas za to rešanje. In zato smo se odločili, in to piše v mandatu, da bomo ta vprašanja sedaj izključili in da se bomo k njim vrnili pri okvirnem sklepu za podpis in za sklenitev um, tega protokola. To, kar tudi želite. Torej, preden bo kdorkoli karkoli podpisal, bomo točno o tem razpravljali. Upam, da to pojasnjuje postopke. Hvala lepa, gospod Lujk. Sedaj pa dajem besedo gospodu Koedžekovu. Prosim, da ste čim krajši. Hvala, zelo telegrafski bom. Ne bom se tukaj spuščal v institucionalne zadeve Evropske unije. Lahko samo rečem, da, uh, je, da, da <laughs> da je, je če kdo vzame taleca, je to zelo eh, kriminalno dejanje. Vaše vprašanje so bila zelo temeljena, vendar se tudi niso vsa nanašala na protokol. Protokol želimo sprijeti hitro, to pa zato, ker je njegov namen zelo ozek in omejen. Ne gre za vprašanja splošnega nadzora, preventive, radikalizacije in tako naprej nimam časa vam razložiti, kaj vse počnemo na teh področjih. Torej se bomo sredotočili samo na protokol, ostale pa pustijo ob strani. Glede kriminaliziranja namena, ni kriminalizacije namena, pika. Ne v krovnem uh, konvenciji, ne v protokolu, pika. V kazanski zakonodaji v Evropi pri večini zločinov imamo namen in dejanje. In zelo malo dejanj ne moremo, lahko kriminaliziramo brez namena. Ni pa namena, ki bi bil kriminaliziran kot tak. Tega ni v kazenskem eh, pravu. In tudi protokol ne kriminalizira namena. Nimam časa, da bi še več govoril o tem, to je vse razloženo, upam, da zadostno tudi v poročilu. eno od vprašanj, ki je problematično, ki ga pa ne rešuje protokol, je stvar opredelitev terorizma in terorističnega dejanja, kot je to rešeno v, kon v krovni konvenciji. In potem še glede kontaktnih točk. Potovanje z nekim namenom protokol tu ne cilja na ljudi, ki se bodo vrnili, ampak predvsem se gre tukaj za tiste, ki nameravajo potovati, zato da se bodo borili. Kontaktne točke imajo zelo omejen eh, namen, se pravi menjava policijskih informacij, to ne gre za sporazum o izročitvi in tu ne gre za spreminjanje medsebojnih eh, pristojnosti, gre samo za to, da lahko tudi od mene eh, policije tukaj okrepajo. Če si pogledate sam protokol, boste videli, da je zelo osko zastavljen, da se ukvarja z temami, ki so tu predvidene in ne more pa se ukvarjati z vsemi temi, ki so s temami s tem povezani, ki pa bodo prelise tudi uh, urejene. Hvala lepa. Sekretar mi je sporočil, da bo, kot ste prosili, vam eh, posredoval obvestilo o postopku in bo tudi podalo pojasnila in tudi parlament se bo ponovno o tem pogovarjal. Hvala lepa. Hvala za vaše informacije. Hvala, da ste prišli na to srečanje, hvala kolegom za sodelovanje in nadaljujemo naše zasedanje eh, skupaj z odborom za razvoj v sejni sobi ASP 3G3. Naslednji seja eh, odbora Libe pa bo 13. aprila od 3 do 18.30 in 14. aprila od 9 do 18. 18.30. Hvala lepa in kogar ne bomo videli na skupnem, na skupni seji, pa želim srečno pot in vesele praznike.